Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, začeli bomo z današnjim sestankom. Imeli bomo izmenjavo mnen s komisarjem Karlom de Guhtom. Nadaljevala bom v angleščini, zato da se bomo lažje razumeli. Tako da še enkrat, spoštovane kolegice in kolegi, uradno začenjamo z izmenjavo mnen s eh, komisarjem Karlom de Guhtom v imenu odbora Deve. Pozdravljam gospoda Karla de Guhta. Karl de Guht je bil član Evropskega parlamenta 15 let. Dobrodošli. Na voljo imamo 1 uro in 45 minut. Čaka nas precej intenzivnega dela. Zato bom tudi svoj uvodni govor omejila samo na opis, opis postopka, potem pa bomo imeli izmenjavo mnenj. Louis Michel ni več član komisije, prej bil zadolžen za področje razvoja in humanitarne pomoči. Danes bomo imeli torej izmenjavo mnen z komisarjem Karlom de Guhtom. Z nami so tudi predstavniki iz odbora AFET in INTE, tudi oni bodo lahko sodelovali v tej izmenjavi mnen. Glavni namen današnje izmenjave mnen pa je potrditev novega komisarja tudi strani Evropskega parlamenta. Poleg tega ta izmenjava mnen našemu odboru daje možnost, da bolje spoznamo komisarja, da spoznamo njega samega, njegovo strokovno ozadje, njegove izkušnje, da nam pove tudi nekaj o svojih prednostnih nalogah. Poleg tega nam izmenjava mneno mogoča tudi, da spostavimo dober delovni odnos med komisarjem in našim odborom. No vse zadnje pa nam ta izmenjava mnen omogoča tudi to, da bomo kasneje lahko bolje ocenjevali delo komisarja. In sicer bomo komisarja ocenjevali na podlagi tega, kar nam bo danes predstavil in nam povedal v zvezi z načrti. Naj vas še enkrat spomnim na to, da kar zadeva sam postopek, ki ga bomo uporabili pri izmenjavi mnen. Izmenjava mnen bo trajala uro in 15 minut. Najprej bomo slišali izjave strani predstavnikov različnih političnih skupin v odboru Deve. Povedali nam bodo nekaj več o svojih prednostnih nalogah na področju razvoja in humanitarne pomoči. To bo trajalo 9 minut. Potem bo 15 minut govoril komisar. Zatem pa bomo imeli še 9 krogov vprašanj in odgovorov. Vprašanje bomo združili in sicer 4 do 5 vprašanj ki bodo trajala največ 30 sekund. Teme naj bodo, če se le da, povezane. Odgovori bodo trajali 5 do 6 minut. V tretjem krogu bodo lahko tudi predstavniki AFETA zastavljali vprašanja, v šestem krogu vprašanj pa bodo tudi predstavniki odbora INTA lahko zastavljali vprašanja. Kasneje bo komisar lahko odgovoril na ta vprašanje in sicer bo imel za to na voljo 4 minute. Kolegice in kolegi, naj še enkrat ponovim, da bomo zelo strogi, kar zadeva sam čas. Biti moramo pošteni, vsakemu moramo dati možnost, da zastavi vprašanje komisarju. Naj vas opomnim, da če vam bo potekel čas, ki vam je bil dodeljen, vam bom mikrofon prekinila in dala besedo naslednjemu. Po zaključnih izjavah strani komisarja bomo ob peti uri zaključili sestanek. Naš odbor bo svoje sklepe predstavil predsednika parlamenta in tudi predsednike vseh odborov. 3. Septembra bomo imeli še formalni sestanek, na katerem bomo predstavili to oceno. Od 14. do 17. septembra pa bo parlament potrjeval komisarja na zasedanju v Strasburu. Najprej bomo prisluhnili predstavnikom različnih političnih skupin v odboru Deve. Povedali nam bodo, kakšne so njihove prednostne naloge na področju razvoja in humanitarne pomoči. Najprej gospod Gej Mičel iz skupine EPPID, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na začetku želim povedati, da mi je žal, da države v razvoju plačujejo dvakrat višjo ceno zaradi gospodarske krize. Prispevek ni cela sedem odstotka BDP, kateremu so se obvezale države članice, ni bil nikoli izpolnjen v veliki večini držav članic. Menili bi, da če se BDP države zniža, da bo tudi prispevek ustrezno nižji, ampak da bo še vedno enak odstotek Ne, države članice tega ne počnejo. Znižale so odstotek, pa še drugič jemljajo denar iz tega proračuna. Zato je ta številka ni cela sedem odstotkov zelo pomembna. V skupini EPP smo prepričani, da more sodelovanje za razvoj spodbujati svobodo in pravico, po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi ukrepe za spodbujanje duha podjetništva v teh državah. Želimo, da bi komisar imel te prednostne naloge - solidarnost, človekovo dostojanstvo in varovanje življenja, odgovornost in preglednost, dobro vladanje in odgovornost ter spodbujanje podjetniškega duha, vključno z spodbujanjem lastništva zemlje za tiste, ki so brez zemlje. S tem bomo ljudem lahko pomagali, da se postavijo na noge in rešimo revščino. Zato vas prosimo, da to postavite za svojo prednostno nalogo. Hvala. Thank you, Mr. Thies Berman. Hvala, gospod Thies Turman. Beseda je vaša. Hvala lepa. Strinjam se s tem, kar je povedal prejšnji govornik. Mislim, da ima Gay Mitchell prav, ko pravi, da mora biti 0,7 odstotka minimum. To je minimum ki ga moramo obdržati in se ne smemo spustiti nižje. Poskrbeti moramo za to, da bodo države članice izpolnile svoje obveznosti in da ne bodo še dodatno znižale količine pomoči. Kako bomo poskrbeli, da države članice izpolnijo svoje obljube? To moramo od njih pričakovati. Enako velja tudi za podnebno krizo. Pred letom in pol smo o tem veliko slišali o novicah, ampak od takrat se je to umaknilo iz medijev zaradi drugih kriz. Potrebujemo veliko sredstev za boj proti podnebnim spremembam v državah v razvoju in to financiranje, ta denar je trenutno zelo ogrožen. Kaj boste storili v zvezi s tem? To je prednostna naloga z našega vidika za socialiste. Tudi koherenca je zelo pomembna. Imamo ribiški sporazum na mizi z Gvinejo. In v okviru tega so bili interesi evropskih ribičev zaščiteni, ampak interesi ribičev v Gvineji pa niso dobili tistega, kar so želeli. V tem ne vidim smisla, upam, da boste tudi temu posvetili svojo pozornost. In Evropski komisar za sodelovanje na področju razvoja. Zanima me naslednje. Če bo Lizbonska pogodba začela veljati, naj vas vprašam naslednje. V časopisnem članku pred nedavnim ste jasno povedali, da Evropski komisar za razvojno sodelovanje, da ni nujno, da mora biti samostojen in neodvisen od zunanje politike. Zanima me, kaj ste mislili s tem? Kaj ti? Zunanja politika in razvojna politika gresta z roko v roki, ampak razvojna politika se mora posvečati potrebam razvoja, torej revnim državam in ne potrebam držav Evropske unije. Kajti na vse zadnje tukaj govorimo o Evropski uniji in zunanji politiki. Ta bi naj pomagala Evropski uniji. Res pa je, da lahko obstaja neka notranja logika med tema dvema. Samostojnost in neodvisnost lahko zagotovimo samo z samostojnimi in neodvisnimi institucijami. Hvala. Thank, thank you, <clears throat> Hvala, gospod. Charles Görens, beseda je vaša. Euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Karl de Gucht naj bi nadomestil gospoda Mišela. Seveda bi najprej rad izrazil zahvalo Lovi Mišelu za delo, ki ga je upravljal v zadnjih petih letih. Seveda lahko tudi zaploskate, kajti ta aplaus si bivši komisar zasluži. Kaj pričakujemo od komisarja in prihodnjega komisarja? Pričakujemo, da bo zagotovil komplementarno zdelovanje, da bo povezal posamezne akterje. Pokrivate dva pomembna sektorja v vašem oddelku in sicer humanitarno pomoč in razvoj. Humanitarna pomoč je vedno odgovor na neko krizo področje razvoja je tisto manj spektakularno, ki ga pokrivate tudi v medijih, se manj pogosto pojavlja ta tema, zato je treba res izkoristiti vse talente, ki jih imate na voljo in povezati posamezne akterje. Imamo 27 držav članic in komisarja, kar pomeni, da je kar 28 akterjev neposredno vključeno v sodelovanje na teh dveh področjih. Upam, da boste dobili dovolj pomoči za to, da boste dobro opravili svojo nalogo. Imamo sporazum iz Pariza, sporazum iz Kotonuja, imamo delni sporazum o gospodarskem partnerstvu. Potem imamo tudi nekaj sporazumov z področja podnebnih sprememb. Prosim, gospod Degucht, da poskrbite za to, da da ne bodo na področju razvoja besede imeli samo tisti, ki črno gledajo, ampak tudi tisti, ki predstavljajo možnosti in priložnosti. Hvala. Hvala. Gospod Batstejs, beseda je vaša. Uh, so, uh... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljam gospoda De Guhta, pozdravljam ga spet med nami. gospod Dugih, tukaj ste pred številnimi poslanci, ki jih osebno zanima razvoj. In ti poslanci zagovarjajo interese najrevnejših in tistih, ki se nahajajo v državah, ki so najbolj prikrajšane. Vaš mandat za razvoj in človekoljubna vprašanja je samo še en korak k naslednjemu še pomembnejšemu portfelju v komisiji. Zato me zanima, ali nam lahko poveste, ali si prizadevate za to, da bi ohranili ta portfelj, torej razvoj in humanitarno pomoč. Kar zadeva nas, so pomembne tri točke, sporazumi oziroma pogajanja o gospodarskem partnerstvu in pri teh pogajanjih običajno stališča niso na enakovredni ravni, zaradi tega je življenje tretjih držav toliko težje. Drugič, konferenca o podnebnih spremembah v Kirnhavnu se približuje hitro. Podnebje in razvoj gresta z roko v roki, to vemo vsi. In podnebne spremembe bodo povzročile, da bo veliko število ljudi izgubilo svoje življenja. Obstoj več milijonov ljudi bo ogrožen zaradi podnebnih sprememb, zato me zanima, kaj boste storili vi kot komisar, zato da bi pripomogli k temu pomembnemu vrhu ob koncu oktobra. In ne nazadnje, finančna kriza izklopili so mikrofon govorniku. Uh, e, mister... Vaš čas je potekel, žal. Gospod Deva, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospod de Gucht je prevzel zelo pomemben portfel in prevzema tudi zelo dobro delo, ki ga je opravil prejšnji komisar gospod Mišel, ki je danes z nami in čestitam gospodu Mišelu za odlično upravljeno delo. prednostne naloge evropskih konzervativcev in reformistov bodo nadaljevale se tam, kjer smo končali v prejšnjem parlamentu v okviru skupine EPPED. Zmanjšati želimo revščino, ob tem pa želimo storiti čim več tudi za naše davkoplačevalce. Naše ključno načelo je, da spoznamo človekovo dostojanstvo vsakega posameznika v svetu v razvoju. Dodati želim tri stvari. Zagotoviti moramo vzajemno koristno trgovanje. Prizadevali si bomo, da bo tudi EU storila vse, da izniči subvencije, ki izkrivljajo konkurenco. To lahko storimo samo, če bo obstajala demokratično izvoljena vlada, v kateri ne bo, ne bo podkupnin, ne bo korupcije. Temu mora pomagati tudi komercialno okolje deregulacije. Prizadevali si bomo za odprto politiko, ki bo spodbujala dobro vladanje in tudi to, da bodo države samostojno delovale na trgu, na mednarodnem trgu. Bek možganov je tudi zelo pomemben, kajti najpametnejši ljudje v državah v razvoju si ne morejo prizadevati. Privošiti življenja tam, zato se selijo ven. Gospa predsedujoča, hvala za to, da ste mi dali čas, da podam svoje začetne pripombe. Hvala. Mister. Hvala. Gospa Gabriel Zimer ima besedo. Danke. Hvala lepa. Nasplošno bi morali imeti nove odnose EU z državami v razvoju. In sicer nudimo veliko pomoči, največ pomoči na svetu, vendar pa tudi sami povzročamo veliko globalnih težav. In prav najrevnejše države so potem najbolj prizadete zaradi teh kriz. Zato me seveda sedaj zanima, kaj boste, tudi če boste samo prehodni komisar, storili na tem področju. Kako si predstavljate to, da bi tradi tradicionalno razvojno politiko spremenili in da bi resnično imeli trajnostno politiko, ki bi povezala države juga in Evropske unije, da bi resnično šlo za enakopravno partnerstvo med temi državami. Kaj boste prispevali k temu, da bi sredstva, ki jih EU namenja razvoju, da bi resnično uporabili za dosego ciljev tisočletja. In kaj boste prispevali k temu, da bi glas Afrike, na primer, bil slišan tudi pri pogajanjih v krogu G20? Ne more se svet pogovarjati brez Afrike. To ne gre. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu komisarju. Izvolite. For 15 minutes. 15 minut. Spoštovana predsednica, spoštovane članice in člani parlamenta. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes v parlamentu prisoten kot komisar za razvoj in človekoljubno pomoč. Kot veste, sem približno 14 let svoje politične kariere preživel v tej instituciji. Sam zato lahko najbolje ocenjujem in tudi cenim vlogo Evropskega parlamenta pri sprejemanju odločitev v Evropski uniji. Namreč, če sodeluje parlament, je ta proces bolj pregleden in demokratičen. Z velikim ponosom lahko povem, da sem tudi sam prispeval k temu, da je Evropski parlament postal bolj pomemben akter. Tudi sam sem sodeloval pri oblikovanju tega postopka zaslišan, ko ima parlament možnost, da oceni kandidatove zmogljivosti, sposobnosti in njegovo neodvisnost, preden nastopi ta kandidat funkcijo komisarja. Imam torej izkušnje kot poslanec Evropskega parlamenta. Kasneje sem sodeloval tudi v svetu Sedaj pa upam, da me boste podprli kot kandidata za komisarja in da me boste podprli tudi pri izvajanju programa. Predsednik Baroso me je imenoval za komisarja za razvoj in humanitarno pomoč. Sam bom nadomestil gospoda Luija Mišela in tudi sam bi mu rad čestitev za vse, kar je dosegel na področju razvoja in humanitarne pomoči. Hvala lepa tudi za vse, kar je storil pri poglabljanju odnosov z državami AKP-ja. Sam bom delo opravljal veliko lažje, kot ga je moj predhodnik, prav zahvaljujoč delu, ki ga je sam opravil. Tudi v času globalne krize. Sam lahko v celoti podprem cilje, ki so bili zapisani v prejšnji politiki. Prav tako bom storil vse, da se bo ta politika v naslednjih mesecih ustrezno izvajala. Obljubljam pa, da ne bom prejudiciral kakršnih koli tem, tudi tistih ne, ki bi jih morda izpostavil naslednik na mojem mestu ali pa nasleden kolegi v komisiji. Sam bom skušal upravljati delo strokovno, verodostojno, tako da bo moje delo koristilo tudi Evropski uniji in njenemu delovanju na področju razvoja in človekoljubne pomoči. Kot član Evropskega parlamenta sem aktivno sodeloval v takratnem posvetovalnem odboru AKP. Danes je to skupni odbor EU-AKP. Mislim, da sem v tistem obdobju pridobil kar nekaj izkušenj in upogledov, ki mi danes pomagajo pri reševanju mednarodnih vprašanj. Prav tako mi te izkušnje pomagajo pri vzpostavljanju odnosov med državami v razvoju in razvitimi državami. Gospe in gospodje poslanke in poslanci, soočamo se s številnimi pomembnimi temami. V prvi vrsti seveda gospodarska in finančna kriza. Ta kriza je močno prizadela države v razvoju. Le tem moramo pomagati kajti ne moremo dopustiti, da bi prišlo do ponovne vzpostavitve nestabilnosti v svetu. Čez tri tedne bo v Pittsburghu potekalo zasedanje skupine G20, kjer bodo tudi ocenili, kako se izvajajo dejavnosti, ki naj bi koristile državam v razvoju. Mislim, da države v razvoju morajo biti še naprej prednostna naloga vseh voditeljev držav v skupini G20. V Kopenhavnu decembra bomo, upam, dosegli soglasje o zelo ambicioznem sporazumu. Želimo si doseči dogovor, vendar to pomeni, da bomo morali tudi vprašanja z področja razvoja vključiti v širšo razpravo. Tudi razvojna politika se namreč sooča s svojimi izzivi. Naprimer, koliko pomoči bomo namenili, komu jo bomo namenili, kako bomo nadzorovali izvajanje te pomoči, kako bomo izpolnili cilje tisočletja. Mislim, da je sedaj pravi čas, da Evropska unija nekaj naredi za to, da se stvari vendarle premaknejo naprej pred letom 2010. Kaj ti leto 2010 je tisto umestno leto, ko bomo ocenjevali dosežke na področju izpolnjevanja zastavljenih ciljev v Glenigrsu. Zaradi proračunskih pritiskov bomo verjetno morali zmanjšati tudi količino pomoči. Vendar sem prepričan, da ko pomagamo našim partnerjem, pomagamo tudi sebi, to je tudi v našem interesu. Rekli so nam, da če ne bomo pomagali zaradi solidarnosti, naj to storimo zaradi tega, ker je to tudi v našem interesu. S tem se strinjam. Mislim pa, da bi morali veliko bolj učinkovito porabljati sredstva. Prav tako je treba ustrezno porazdeliti delo. Svet je pred dvema letoma sprejel sklepe v zvezi s porazdelitvijo dela in bremena, vendar se mi zdi, da do sedaj tega nismo dovolj dobro izvajali, zato bomo morali storiti več na tem področju. Komisija je vedno imela vodilno vlogo in bo to vlogo tudi ohranila. Seveda pa računam tudi na vašo podporo, na podporo Evropskega parlamenta in na podporo držav članic. Prav tako upam, da bomo dosegli več na področju koherentnosti razvojnih politik. Tudi področje podnebnih sprememb je področje, kjer je treba zagotoviti veliko večjo usklajenost in skladnost. Treba je začeti izvajati konkretne ukrepe in storiti več kot samo govoriti o teh temah. Prav zato se bom z evropskimi ministri za razvoj novembra poglobljeno pogovarjal o teh vprašanjih povečati je treba učinkovitost. Da bi to lahko storili, bodo morale tudi države v razvoju praviti svoj del naloge, predvsem, ko gre za dobro upravljanje. Sodelovanje pa mora hoditi z roko v roki s preglednostjo. Naša glavna odgovornost je, da partnerjem pomagamo pri vzpostavljanju ustreznih zmogljivosti za vladanje. Treba je dati na voljo tudi dovolj finančnih sredstev, tako da bomo zagotovili veliko večjo učinkovitost v posameznih ministerstvih in v vladah v državah v razvoju. Države pa se bodo morale prilagoditi na novo situacijo. Čas je, da ocenimo tudi izpolnjevanje obveznosti držav AKP, ko gre za vzpostavljanje ustreznih nadzornih zmogljivosti. Mislim, da bi se morali sedaj osredotočiti na tiste nestabilne države, kot je Gvineja, Konakri, območje velikih regij, Zimbabve, Madagaskar, Kuba, Fiji, potem Slonokoščena obala. To so tiste države, kjer se bodo v bližnji prihodnosti odvijale tudi volitve. Zato bi morali storiti vse za to, da se preprečijo spolni napadi na ženske, da se prepreči nezakonito črpanje rudnikov, kajti to vodi potem tudi v nezakonito trgovino. Sredi oktobra bomo ocenili, kako se izvaja strategija, ki smo jo predstavili na vrhu v Lizboni leta 2007. Mislim, da je ta strategija dosegla že kar nekaj ciljev, da je na dobri poti, vendar bomo morali z političnega vidika storiti veliko več, zato da se tako afriške kot evropske države bolj mobilizirajo. S tem bomo tudi pripravili dobro podlago za organizacijo naslednjega vrha EU-Afrika leta 2010. Kolegice in kolegi, še nekaj v zvezi s humanitarno pomočjo tudi to področje je pomemben del mojega portfelja. Kot sem že rekel, ko gre za humanitarno pomoč, je leta 2007 bil sprejet ustrezen akt na evropski ravni. Prav tako smo pripravili skupno izjavo o humanitarni pomoči. Želim si, da bi s tem dobro spostavljenim sodelovanjem nadaljevali. Tudi Evropski parlament bo lahko pomembno prispeval na tem področju. Tri glavne teme nas bodo zaposlovali v naslednjih treh mesecih. Leta 2008 je bilo 122 humanitarnih delavcev ubitih v svetu. Zato se mi zdi, da bi morali storiti vse za to, da bi misije teh oseb res bile ocenjene kot humanitarne misije, da ne bi bile odvisne od zunanje politike ali od katerekoli druge politike. Potem je treba storiti več tudi za širjanje mednarodnega humanitarnega prava. Na svetovni ravni bomo morali storiti več, kar zadeva humanitarno pomoč. Tudi podnebne spremembe so eden izmed razlogov, zaradi katerih bomo morali povečati humanitarno pomoč v, zadnjih, v zadnjem desetletju. Je zaradi podnebnih sprememb prišlo do precejšnjih posledic tudi za humanitarno pomoč, ki se potrebe po humanitarni pomoči so se trikrat povečale. Prav tako mora biti ta pomoč učinkovita. No, vse zadnje pa je treba zagotoviti usklajenost med izvajanjem humanitarne pomoči in drugimi politikami. Tu je nekaj že bilo doseženega, vendar je treba storiti več. Gospa predsednica, kolegice in kolegi, v tem kratkem času sem skušal izpostaviti tiste najbolj pomembne teme, s katerimi se bom kot komisar za razvoj in humanitarno pomoč ukvarjal v naslednjih mesecih. Zagotovo bom lahko kasneje na podlagi vaših vprašanj bolj poglobljeno obravnavo še kakšno temo, ki jo do sedaj nisem. Naj povem tudi to, da bom delo opravljal odločno, kot sem rekel že na začetku, zahvaljujoč svojim preteklim izkušnjam bom lahko delo upravljal dobro in upam, da me boste podprli. Hvala za vašo pozornost. <clears throat> Hvala, gospod Degucht. Sedaj pa je čas za vprašanje poslancev. Poslanci imajo na voljo 30 sekund za eno vprašanje za imenovanega komisarja. Skupaj bomo vzeli 4 ali 5 vprašanj in komisar bo na to na vsako skupino vprašanj odgovoril skupaj, zato pa bo imel na voljo 5 do 6 minut. We will start the first round. Začeli bomo s prvim krogom. Postopkovno vprašanje. Yes. Yes. Izvolite. Excuseer, voorzitter, toch een punt van orde. De heer De Hucht had vijf... Postopkovno vprašanje. Gospod De Hucht je imel na voljo 15 minut, ampak porabijo samo 12 minut. Odgovoril je na številna vprašanja, vendar ni pa odgovoril na druga vprašanja, naprimer na vprašanje skupine GUE, ki je zelo specifično vprašanje in moje vprašanje o tem, ali namerava biti komisar samo za tri mesece ali za dvanajst mesecev in ali si bo v prihodnji komisiji prizadeval za to, da bi obdržal ta pomemben dosje ali ne. Tudi na to vprašanje ni odgovoril. Um, Hvala. Mislim, da je bila to uvodna izjava, kako ste jo imeli vsi in da bo komisar na vprašanja odgovarjal takrat, ko je bil za to predviden čas. In sicer to pomeni po prvem krogu vprašanj. Zato bomo sedaj nadaljevali in sedaj dajem besedo gospodu Alfu Svensonu skupine EPP. Hvala lepa, gospod predsedujoča korupcija je povsod okrog nas, tako bilateralno in tudi v razvojnem delu Evropske unije. Zato me zanima, kakšne specifične in povdarjam specifične ukrepe bo sprejel gospod De Gucht za boj proti korupciji. To je zelo pomembno, kar zadeva publiko, namreč zato, da bi ponovno zaupali v pomoč. Hvala. Drugo vprašanje. Gospod Gerero Saloma, skupine socialistov. Hvala, gospod predsedujoča in dobrodošli, komisar. Vplivi gospodarske in finančne krize na države okrog po svetu so zelo obsežni, ampak države v razvoju so še posebej prizadete. Prizadet je gospodarska rast, število delovnih mest in tudi Število nakazil nazaj v države se je zmanjšalo, tudi surov, cene surovin so se znižale in tako naprej. Številne države izkoriščajo to možnost, zato da uveljavljajo protekcionistične ukrepe in to države, ki so že revne, potiska v še večjo revščino. Zato me zanima, kako boste vi kot komisar delali na tem, da bi to ustavili, da bi ustavili protekcionistične ukrepe, ki jih sprejemajo države proti državam, ki so manj razvite. Sedaj pa ima besedo gospod Charles Görens. Hvala, gospa predsednica. Gospoda de Guhta bi rad opomnil tudi na ekspanzivno politiko, ki jo Kitajska vodi. Zato me zanima, ali bi s pomočjo te politike res lahko storili kaj za izboljšanje situacije v podsaharski regiji. Afriki. Ali boste omenili to politiko v pogovorih s Kitajsko ali bo to kakorkoli vplivalo na politiko, ki Evropska unija vodi v zvezi s Tajvanom? Kakšne menite, da bodo posledice in kako boste ravnali tudi sami? Kat Hvala. Gospa Katrin Gres. Dobar dan. Finančna kriza je še povečala neenakosti v vseh državah, pa tudi med našimi državami in državami v razvoju. Trenutni sistem nam ne omogoča, da bi izpolnili cilje, ki smo si jih zastavili, naprimer, da se poveča prihodek, da se izboljša gospodarstvo. Zato me zanima, kako boste kot član komisije vplivali na to situacijo, kakšne predloge imate v zvezi s tem. Prav tako prosim, da mi odgovorite na vprašanje, ali nameravate ostati še naprej komisar za razvoj? To vprašanje že postavi, postavil moj kolega Stajec. Hvala. Komisar, Gospod komisar, za pet minut vam predajam besedo, da odgovorite na vprašanje. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Da, Postavili ste mi številne vprašanja, o katerih bi lahko veliko govoril. Naprimer, vprašanje gospoda Svencona o korupciji. Kot zunanji minister sem se posvečal boju proti korupciji in to zelo intenzivno. Ampak mislim, da si moramo ogledati enega od glavnih razlogov za korupcijo na tem področju. Namreč, alternativ za služenje denarja ni veliko. Zato morata Evropska komisija in Evropska unija nasploh tukaj odigrati pomembno ulogo. To lahko storimo tako, da humanitarno in razvojno pomoč uporabimo na zelo osredotočen način. Razvojna sredstva lahko uporabimo za spodbujanje dobrega vladanja v državah v razvoju, kjer se ta sredstva porabljajo in to pomoč bi lahko povezali s finančnimi nadzor nadzori. Naprimer, lahko bi postavili določene pogoje za uporabo te pomoči. Tudi tehnična pomoč mora biti vključena v to. Poskrbeti moramo, da tudi v naših razvojnih projektih ni korupcije. Drugič vprašanje, ki ga je postavil gospod Guerrero v zvezi s protekcionizmom. Mislim, da je zelo pomembno, da je eden od razlogov, zakaj še ni prišlo do uspešnega zaključka pogajanj iz Dohe, naslednji. Obstajala je stopnja solidarnosti s tretjim svetom južne države so pokazali, pokazali solidarnost z drugimi državami, ampak nekatere najrevnejše države pa smo pozabili. Protekcionizem je zelo nevarna stvar. Ampak boj proti protekcionizmu ni dovolj sam po sebi. Emancipirati moramo države v razvoju, zato da se bodo lahko ustrezno udeleževale mednarodne trgovine. Mislim, da je mednarodna trgovina tista pomembna pobuda in to mora biti v središču naših prizadevanj. Zelo pomembno je, da na izzive, s katerimi se soočajo države pri dostopu na trgu, damo ustrezne odgovore. Kar zadeva Kitajsko. Ta primer je zanimiv. Po drugi strani pa moramo paziti, da ne bi bili samo negativni do Kitajske. Kitajska seveda lahko ponudi precejšnje zneske, ki bi jih lahko namenili razvoju Afrike. Vendar je za to treba vzpostaviti zelo striten mednarodni okvir. Kitajska bi morala potem tudi spoštovati ta zastavljeni okvir. To pa je že problematična zadeva. Na kratek krok lahko povem samo to, da bomo mi morali dajati odgovore. Kitajska sicer res postala aktivna v tej državi, vendar to ne pomeni, da se bo vse spremenilo v odnosih, ki jih ima ta država če se spominjate obdobja hladne vojne, takrat je bilo vse mogoče v nekaterih afriških državah, zato ker smo menili, da imajo druge države tam strateški interes. Tako da ne bi smeli ocenjevati samo kitajske, ampak bi morali oceniti tudi svoje delovanje v Afriki. Gospa Grese, nimam nobenih težav z vprašanjem gospoda Stasa, sploh ne. Mene so imenovali za komisarja za razvoj. Mislim, da bi gospod Stajas tako težko našel argumente, s katerimi bi spodbijal moj interes za vprašanje z teh dveh področji. Kateri portfelj bom dobil v naslednjem mandatu komisije, pa bomo videli. Thank you. Sedaj bomo začeli z drugim krogom vprašanj. Besedo dajem povezanemu odboru, podpredsedniku odbora za zonanje zadeve, gospod predsedujočo prekinjajo, opravičujem, pravi, opravičujem se pravi predsedujoča, v drugem krogu smo šele. Gospod Nirži Deva, beseda je vaša. Hvala lepa, sem že mislil, da ste me pozabili. Gospod De Gucht, kot kandidat za komisarja, se soočate s pomembno nalogo, da bi Evropsko unijo približali ljudem. Razvojna politika tukaj je najlažje ljudem predstaviti to, kar tukaj počnemo. Kajti ljudje imajo radi to, kar počnemo in nam ne nasprotujejo. Vsaj upam tako. S tem v zvezi bi rad spregovoril o Lizbonski pogodbi. Želel sem si referenduma na to temo. Želimo si približati ljudem k našim početjem. Vendar pa dejali ste, da je bila naloga ustavne pogodbe to, da bi bila bolj berljiva. Naloga Lizbonske pogodbe pa je, da bi bila neberljiva, nečitljiva. Ta pogodba mora biti nejasna. Prejšnja ustavna bi morala biti jasna. Če ste to dejali, potem ne vem, kako bi želeli stvari približati ljudem. Thank, <clears throat> thank Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gabriele Cima. Ja, legislatur... V zadnjem mandatu smo kot odbor, pa tudi kot politične skupine v Evropskem parlamentu, se vedno znova ukvarjali z vprašanjem izvajanja ciljev tisočletja. Vsi veste, da ciljev še nismo dosegli, še zdaleč ne. Zanima pa me posebni instrument, ki ga ima na voljo EU, in ki ga po našem mnenju nismo dovolj uporabljali. Rada bi vedela, kaj boste storili za to, da bi Evropska investicijska banka dobila razvojni mandat strani držav za dostna sredstva, da bi resnično lahko ponudili učinkovito razvojno pomoč, ki bo ciljno usmerjena. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa Evropa svobode in demokracije. So navzoči? Besedo dobi gospod Frank van Heke. Hvala lepa, gospa predsednica. Evropski komisar mora biti nad vsakršnim sumom korupcije ali konflikta interesov. Vendar pa to pri vas ni primer. V primeru Fortis ste lagali, dejali ste, da niste imeli stika z banko v določenem trenutku, čeprav so dokazali, da ste se po telefonu pogovarjali z direktorjem banke. To se je zgodilo v istem času, ko je bilo prodanih veliko število delnic. In mislim, da to kaže na pomankanje verodostojnosti. To dokazuje tudi to, da ni primerno, da bi postali komisar. Saj bi morali biti nad vsakečnim sumom korupcije. Gospod komisar, pet minut imate besedo. Um, mister, mister Deva, um, gospod Deva. Mislim, da vemo, o katerem intervjuju ste govorili. Čeprav tega nimam sabo. Kar sem dejal, in mislim, da je to res, je, da smo z ustavno pogodbo skušali pripraviti zelo berljivo pogodbo. Izhajali smo iz tega, da če bo čitljiva jo bodo ljudje prebrali in jo bodo tudi razumeli. Zgodilo pa se je sledeče. Niso je prebrali in trdili so, da tudi niso čisto nič razumeli. Res je, da ko smo imeli razpravo o tem, kako bi premagali poraz osnovne pogodbe v Franciji in na nizozemskem, smo doživeli premik. Bil sem priča temu v Evropskem svetu in želeli smo izdelati nekaj tehnično, pravilnega, korektnega, vendar pa je bilo zelo zapleteno. V bistvu nismo omogočili prave razprave na to temo in to je bilo namerno stališče Evropskega sveta. In to sem kritiziral. Vendar pa dejstvo je tudi bilo, da se je to dogajalo v Evropskem svetu in to je bil odgovor na spodletelo politiko, ki smo imeli prej. Ali imamo sedaj pravi odgovor ali ne, to bomo videli čez nekaj tednov. Gospod Van Heke, usupnilo bi me, če bi se vam zdel primeren kandidat za komisarja. Če bi se vam zdel primeren, potem mislim, da bi bilo nekaj narobe. Naj si bo z mano ali z vami. Torej moram reči, da sem eh, zadovoljen, da ste tako kritični do mene in me to ne skrbi. Prav tako bi bil presenečen, če bi v vašem vprašanju predstavili resnico. Tudi to bi bilo nekaj novega. Nisem vas prekinjal, ko ste zastavljali vaše vprašanje, gospod Van Heke. Če si ogledate to temo, morda tega niste storili, potem bi lahko videli, da sem dejal, da sem govoril ne z direktorjem banke, temveč z direktorjem oddelka. In šele potem, ko je bila banka zaprta in nismo govorili o prodaji. V Gentu so se ukvarjali s tem. In gospod Hemens je tisti, ki se je ukvarjal z mojim dosjejem in prišel do zaključkov, da nisem počel nič nezakonitega. Evropska investicijska banka je že sedaj naš partner. Namreč Evropska investicijska banka je tista, ki nadzoruje ulaganje v državah AKP. -je. Poleg tega imamo skrbniški sklad infra, za infrastrukture. Evropska komisija ga je vzpostavila in Evropska investicijska banka ga vodi. Za vsak evro denarja, ki ga vložimo, pridobimo še deset dodatnih evrov, ki jih potem namenimo za razvoj infrastrukture, zdravstvene infrastrukture in tako naprej sanitarnega sistema. Vendar ima tudi Evropska investicijska banka omejena sredstva. Preveč omejena sredstva ima, zato so države članice tiste, ki morajo povečati rezerve Evropske investicijske banke. Kaj ti le, če bo imela banka na voljo dovolj sredstev, bo lahko tudi dajala posojila. Prav tako pa je treba razmisliti o tem, ali obstajajo kakšne druge rešitve za Evropsko investicijsko banko. Ali bi lahko prilagodili strukturo in delovanje Evropske investicijske banke. Trenutno je spostavljena na podlagi sistema institucij Bretton Woods, kar pomeni, da če bi spremenili trenutni sistem, bi tudi Evropska investicijska banka lahko spremenila način dajanja posojil in bi se spremenila tudi njena odgovornost. Hvala lepa, gospod Gücht. Sedaj pa dobi besedo odbor, ki tudi sodeluje na tem sestanku. Besedo dobi Ferrero Fivera, podpredsednik odbora AFED za 45 sekund. Monsieur le commissaire, le Parlement européen. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. 18. februar leta 2009 je Evropski parlament sprejel resolucijo o humanitarni situaciji v Gazi. Parlament je prosil, da se opravi ocena škode na Zahodnem bregu, da naj se ocenijo tudi potrebe prebivalstva v Gazi. Namreč na podlagi teh ocen bi potem lahko predvideli tudi ustrezna sredstva. To je konec navedka. Evropska unija prispeva ogromno denarja za to področje. 430 milijonov v letu 2008, 280 milijonov naj bi darovali letos v Šarmel Šejku. Smo 2. marca letos rekli, da bomo namenili za to področje še 439 milijonov evrov. Zato odbor AFED zanima, do kakšnih sklepov ste prišli. Ali imate morda govornika, je predsednica prekinila, ker se mu je stekel čas. Ja. Sedaj pa dobi besedo naslednji govornik. Gospa Hajde Hautala. Predsednica pododbora za človekove pravice. 45 sekund. Prosim vas, spoštujte čas, ki vam je odmeren. Hvala lepa, to bom storila. Kaj nekaj obveznosti imamo pri Evropskem soglasju o razvoju, kar se človekovih pravic tiče in enakosti med spoloma. Moje vprašanje za vas pa je, kako boste zagotovili, da bodo človekove pravice prevladale pri vseh vidikih razvojne politike in kako boste zagotovili, da boste pri izvajanju namenili tudi zadostna sredstva, kajti tukaj to potrebujemo in to je ključnega pomena za vse zonanje odnose Evropske unije. Hvala lepa. Gospod De Gucht, prosim, beseda je vaša. Tri minute in pol do štiri minute imate na voljo. Thank you well, uh... Eh, voorzitter. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Kar se tiče gaze, mislim, da smo se soočali z velikim človekoljubnim izzivom. Študija, o kateri ste govorili, je izpostavila kar nekaj vprašanj. Razmere v gazi poznam. Na zahodnem bregu mislim, da je realnost taka, da mednarodna skupnost in še prav posebno EU se sooča z velikimi težavami. V bistvu Izrael ne dovoljuje organizacijam človekoljubne pomoči, da bi delovali na tem področju in jih eh, zelo omejuje. Zahtevali smo že, da bi odprli mejne prehode na Zahodnem bregu in z gazo. Veliko krat smo to omenili. Morali bi dovoliti tudi uvoz proizvodov. In morali bi imeti seznam proizvodov, ki bi bili dovoljeni. Ta je seznam zelo omejen. Morali bi ga razširiti. Tudi proizvodi, ki so dovoljeni, ki ima dovoljen stop v gazo, v človekoljubne namene, to je zelo omejeno. Druge stvari, kot je cement, naprimer, pa sploh ni. In seveda je neznosno, da cementa ni možno uvažati, kaj ti potrebno je popravljati hišo v gazi, seveda. In kar se človekoljubne pomoči tiče, smo imeli kar precej organizacij, nevladnih organizacij, združenih narodov, razvojnih partnerjev, ki so sodelovali pri različnih panogah in so želeli pomagati pri psihosocialni pomoči, pri drugih stvarih in financiranje na teh področjih se nadaljuje. Komisar za razvojno pomoč in komisarka za zonanje odnose iz direktorata Rex si bodo morali ogledati to področje. Gaza obstoja zaradi pomoči Evrope. To ni pretirano reči in zato moramo to pomoč zagotoviti. Kar se čokoljubne pomoči tiče v državah v razvoju, mislim, da je najbolj pomembno to, da bi izkorenili ekstremno revščino. Mislim, da mora biti to prvotna naloga, da bi vsi morali imeti dostop do hrane. Seveda je jasno, da se na veliko področjih kršijo človekove pravice pa naj si to počnejo države same ali milice, naprimer v Kongu, Ljubim še en jaz poznava to področje. Zelo veliko je brutalnosti, zelo veliko je spolnega nasilja. In tukaj ne gre samo za kršitev, gre za zanikanje človekovih pravic. Mislim, da bi lahko proračunska sredstva namenili za to, da bi dosegli napredek na področju človekovih pravic. Poleg tega pa tudi izvajali projekte. Podpora projektom, če to porabimo na pravi način, lahko dosežemo še več napredka. Kajti s proračunsko podporo imamo na voljo več sredstev, več orodi za dialog z državami v razvoju. Če pa pride do težav, se lahko potem tudi vprašamo o proračunski pomoči. Pred nekaj meseci smo imeli takšne razmere v Ruandi. Dobili so pomoč Švedska in Nizozemska, pa tudi Združeno kraljestvo, pa so podvomili o tej pomoči in ko so to storili, smo pomoč omaknili. Tako, sedaj pa začenjamo s četrtim krogom poslanci iz našega odbora. Gospod Gej, Mitchell, prosim. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kar zdaj v konsolidirano različico pogodbo o Evropske unije in pogodbe o delovanju Evropske unije, kar zadeva razvojno sodelovanje. Člen 2.0.8 navaja, da bodo države članice ravnale v skladu z obveznostmi in upoštevale cilje, ki so jih odobrile v okviru Združenih narodov in drugih ustreznih mednarodnih organizacij ter organizacij 210.1, zato da bi Evropska unija in države članice usklajevale svoje politike v zvezi z razvojem in se usklajevale in tako naprej. Kakšne korake boste sprejeli za to, da bi zagotovili izvajanje teh členov? Specifično zanima me, ali bodo države članice končno začele spoštovati tisti prispevek 0,7 odstotkov BDP nekatere države članice to presegajo, večina pa je pod tem odstotkom. Ali boste spodbujali to obliko sodelovanja? Uh, Hvala. Gospod David Marija Sasoli ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Komisar, niste podcenjevali težav na področju okolja, vseeno pa bi si želel videti več odločnosti pred Köbenhavnom. Naprimer, cilj, da bi zmanjšali izpuste CO2, to bi lahko povezali s prizadevanji za boj proti krčenju gozdov. Ampak za to je potrebna obveznost bogatih držav v zvezi z revnimi državami. Veliko bi morali tudi vlagati v tehnologijo, kar zadeva zmanjšanje emisij CO2. Tukaj imamo v mislih vetrno energijo, shranjevanje oglika in tudi sončno energijo. Zato me zanima, kaj bo komisar specifično storil na tem področju. Veseli me tudi, da ste omenili specifično obvezo, kaj pa vračanje beguncev v njihove domače države. A, mister... Hvala, sedaj pa gospod Görens. Madame la, eh, la présidente, ma seconde question est... Hvala, gospa predsedujoča. Moje drugo vprašanje je sicer odvečno, ampak zadeva konsistenco evropskih politik. Komisarja sprašujem, kaj bo storil, če bodo v okviru komisije mu drugi komisarji poskušali preprečiti, da bi bil konsistenten. Želimo vas podpreti, zato vas prosim, da se obvežete k temu, da pridete k nam če vas komisari ne bodo podpirali. Hočem, da pridete k nam. Hvala. Um, Hvala, sedaj pa ima besedo gospod Frančeska Keller. The... Hvala, kar zadeva pogajanja v Köbenhavnu. Kako boste zagotovili, da bodo izpolnjeni podnebni cilji, pa tudi zagotovljene pravice do razvoja za države v razvoju? Kako boste zagotovili, da so sredstva za prilagajanje podnebnim spremembam dodatna in resnično zagotovljena. Hvala. Zdaj ima komisar besedo in sicer za pet minut. Ja, meneer Mitchell, um, de doelstelling van 0, Gospod Mitchell, teh nič celih sedem odstotka. Ta cilj je seveda izziv za vsako državo članico. Sam prihajam iz države članice, ki mislim, da poskuša spoštovati ta cilj, ampak vsakeč, ko razpravljamo o proračunu, se začne razprava v zvezi s to postavko. Vsakeč, ko se znajdemo v gospodarski krizi, vidimo samodejno zmanjšanje tega zneska, zato ker se zmanjša tudi BDP, ampak obstajajo tudi pritiski na odstotek. Obstajajo ljudje, ki poskušajo storiti vse za to, da bi teh nič celih sedem odstotkov zmanjšali, naprimer z odpisovanjem dolga. To bi lahko tudi nekateri izkoristili za vključitev teh nič celih sedem odstotkov. In mislim, da bi morali tu ukrepati morda z imenovanjem držav, ki tega ne storijo. Z tega vidika Evropska komisija ne more obvezati držav članic, da to storijo, ampak mislim, da lahko Evropski parlament tukaj igra pomembno vlogo pri poudarjanju teh vprašanj. Postavili ste mi tudi dve vprašanje v zvezi s Kemnhavnom. V Kemnhavnu se bodo pojavila pomembna vprašanja, naprimer, to, kar zadeva izpuste, pomembno pa je tudi financiranje teh projektov. Ne samo v razvitem svetu, ampak tudi v državah v razvoju. Jasno je, da je razviti svet tisti, ki bo moral zagotoviti financiranje korakov v državah v razvoju. Govorimo o ogromnih količinah denarja, med 250 do 300 milijard evrov je omenjenih za vsako leto. In tudi, če vzamemo nižjo postavko 250 milijard evrov, me zanima, kako bomo lahko zagotovili tako veliko količino denarja vsako leto. Morda ga bomo dobili na podlagi sistema trgovanja z emisijami, ampak moje mnenje je, in morda se motim, moje mnenje pa je, da razviti svet misli naslednje. Želi plačati svoj prispevek s trgovanjem za emisije, vendar teh kreditov ne moremo dvakrat uporabiti. Najti moramo nove vire, vire financiranja, da izpolnimo svoje obveznosti, zato da bo vse skupaj izpeljivo. Te ogromne količine denarja moramo prav tako zagotoviti, da bodo ustrezno uporabljene v teh državah. Vsi veste, kakšne težave imamo že sedaj pri zagotavljanju in da se denar ustrezno porabi. Tam govorimo o 80 milijonih evrov na leto. Sedaj pa govorimo o zneskih, ki trikrat presegajo to urednost, zato bomo imeli velike težave z možnostjo absorpcije takšne količine denarja. Kar pa zadeva metanje polen v komisiji, mislim, da do tega ne bo prišlo. Upam, da do tega ne bo prišlo, da mi nihče ne bo metal polena pod noge. Komisija se zaveda, da je politika z področja sodelovanja in razvoja zelo pomembna, tako za Evropo kot za Evropsko unijo. Zato sem prepričan, da bomo na tem področju vzpostavili veliko solidarnost tudi v Evropski komisiji. Hvala. Sedaj bomo začeli s petim krogom za člane tega odbora. Gospod Deva, beseda je vaša za 30 sekund. Um, Hvala lepa. Obstaja slaven rek, da ne smemo lačnemu dati rib, da ga moramo naučiti loviti ribe. Ne moramo dati palico. Izkoreninje revščine lahko pomeni, gospod kandidat za komisarja, tudi ustvarjanje bogatstva. Torej, želim odgovor na to. Kakšne programe ustvarjanja bogatstva imate v mislih za državo razvoju? The floor is for Madame Michelle Strifler. Gospa Michelle Strifler. Donc le consensus euh, européen. Torej, svet, parlament in komisija so 18. decembra 2007 podpisali sporazum o pomoči in razvoju. Zanima me, kaj boste storili za to, da se začnejo izvajati dejavnosti v okviru tega akcijskega načrta, še zlasti, ko gre za odgovor na vse večje zahteve po humanitarni pomoči. Gospod Neusser. Eh, Gospa predsednica, gospod Der Gücht. Dejali ste, da ste pripravljeni politično dediščino, ki jo sprejemate, uporabiti za nadaljne delo. Sedaj pa kar se negativnih posledic podnebnih sprememb tiče. Tukaj bo potrebno kaj storiti, tudi pri nihanju cen živil. To seveda vpliva na revne države kakšne možnosti vidite za komisijo, da bi lahko zagotovila nadaljna sredstva za človekoljubno pomoč? Gospod Grns, ne. Prišlo je očitno do spremembe. Gospod Weigl. Thank you, Madam Chair. Uh, Gospod profesor, rad bi vam postavil vprašanje o tem, kako vi vidite možnosti za eh, promocijo regionalnega dimenzije, regionalne dimenzije v sodelovanju z Afriko, naprimer, eh, kot je v primeru CDAO in pa SADAKA. In ne morem si kaj, da vas ne bi vprašal, kaj boste naredili z Darfurjem.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 Um, Gospod Deva, mislim, da ste omenili nekaj zelo pomembnega in sicer ustvarjanje bogatstva v državah v razvoju. Mislim, da morajo tudi zasebne družbe pri tem odigrati pomembno vlogo. Zasebnimi družbami ne mislim samo na neposredna in posredna vlaganja, strani evropskih ali ameriških ali katerih koli drugih družb v državah v razvoju. V mislih imam tudi to, kako bi lahko razvili ta srednji sloj v državah v razvoju. Treba je pogledati, kaj se je zgodovinsko dogajalo v drugih delih sveta. Seveda je treba ponuditi pomoč srednjemu razredu, zato da se tudi ta razred družbe lahko razvije. Ukrepi, kot so naprimer mikrokrediti, so zelo pomembni. Prav tako je treba rešiti vprašanje lasniških pravic. Od tega je namreč odvisno tudi dajanje posojil. Pomembna je tudi trgovina. Pomembna je celotna infrastruktura, treba je zagotoviti dostop do trga. Če imaš proizvod, pa ne moreš vstopiti na trg, potem ni produktivnosti. Tudi vloga žensk pri vsem tem je po mojem mnenju zelo pomembna. V državah v razvoju bi morali ženskam dati več priložnosti na področju gospodarstva. Tudi one bi morali imeti možnost prodajati na trgu tisto, kar same proizvedejo. Gospa Strifler res je, da se pojavljajo vse večje potrebe po humanitarni pomoči, da je vse več kriz. Naj si gre za človeške krize, za naravne krize. Ugotavljamo, da proračunska sredstva niso zadostna. Evropska unija letno nudi kar 800 milijonov evrov humanitarne pomoči. Res pa je, da bi morali izboljšati same postopke, da je treba izboljšati sodelovanje med posameznimi donatorji, še zlasti, ko pride do humanitarne krize. Učinkovitost te pomoči je treba izboljšati, tako da bi v prvi vrsti, po mojem mnenju, morali rešiti ta vprašanja. Podnebne spremembe, ne vem, kdo je že zastavil vprašanje v zvezi s tem, Pravzaprav nisem videl, kdo mi je zastavil to vprašanje, ker je težko slediti vsemu, ampak kakorkoli že, kar zadeva podnebne spremembe. Tudi tu se pojavljajo veliki finančni problemi, vendar ugotavljamo, da nekatere regije v razvoju nosijo veliko večje breme in so bolj prizadete zaradi podnebnih sprememb. V mislih imam otoke v prihodnih letih bomo, po mojem mnenju, priča številnim migracijam prav zaradi podnebnih sprememb. To pa bo povzročilo še dodatno breme za države v razvoju. Nekateri govorijo, da naj bi jih v prihodnem desetletju kar 300 milijonov utrpelo posledice. Gospod Weigl, kar zadeva regionalno dimenzijo in prihodnje sodelovanje. Mislim, da bi morali jasno in glasno povedati, da regionalno sodelovanje ni nekaj enostavnega. Treba je vzpostaviti regionalno sodelovanje v Afriki, res je, vendar je treba vzpostaviti stike med posameznimi državami, ki so tudi članice različnih regionalnih organizacij, tudi v Aziji in Latinski Ameriki, smo priča težavam, ko gre za vzpostavitev regionalnega sodelovanja. Tako da bi morali na tem področju storiti veliko več. Mislim, da je trenutni sklad za razvoj namenil 2,8 milijard evrov za regionalne projekte. Na dolgi rok pa bi, mislim, da morali vseeno doseči določene rezultate. Regionalno sodelovanje prinaša številne prednosti. Lahko bi nam pomagalo tudi pri reševanju političnih težav, predvsem pa, da bi se izognili političnim zapletom med posameznimi državami. V Afriki je ogromno takšnih in drugačnih meja, zato bi res morali poskrbeti za regionalno sodelovanje. Začenjamo s šestim krogom vprašanj. Člani iz odbora INT bodo sedaj sodelovali. Izvolite, gospod Arif. Hvala, gospod predsednica, gospod komisar. Komisija pravi, da bo za trgovinsko pomoč komisija namenila 2 milijardi evrov, ampak v okviru katere proračunske vrstice gre to za dodatna sredstva, kot pravi ta svet in komisija. Parlament nima nobenega nadzora nad to trgovino še zlasti ne nad tistim delom, ki se financira iz drugih virov, ne iz proračunskih sredstev nije. Mislim, da je treba združiti trgovinsko politiko in razvojno politiko. Bi nam lahko povedali, kako bo vaša služba sodelovala z ostalimi oddelki, zato da bi lahko izpolnili ta program. Hvala. Gospod Šolc, za 45 sekund. Uh, gospod komisar. Smo v času, ko se pogajamo o proračunu. Komisar bi naj bili kratek čas. Kaj boste storili, da bi sredstva, ki so namenjena za pomoč za trgovino, to so sveža sredstva, dejansko tudi zelo učinkovito uporabili? In nadalje, kako se uporabljajo ta sredstva? pomoči za trgovino. For... Besedo ima gospod Deguht. Um... Najlepša hvala. Res je, da imamo težave s proračunom. Mislim, da je vprašanje, ki ste ga zastavili, primerno vprašanje. Res je, da porabljamo evropska sredstva za nudene tovrstne pomoči in da Evropski parlament nima nadzora nad porabo teh sredstev. Evropski parlament bi, po mojem, moral ustrajati na tem, da se evropski parlament Sklad za razvoj financira iz proračuna skupnosti. Sam bi podprl tak predlog. Potem vprašanje v zvezi z nudenjem pomoči trgovini. Predsejšna vsota denarja je namenjena temu programu Aid for Trade. Mislim, da je to celo bolj pomembno, kot so posamezne tarife in tako naprej. Vem, da to ni nov denar, da Ta sredstva prihajajo iz že v ta namen predvidenih sredstev. Sam stvari na tem področju ne bom moral spremeniti. Pomembno je, da je denar na voljo, pomembno je tudi, da imamo na voljo dovolj dobrih programov, preko katerih bi lahko potem izkoristili ta sredstva. Kar zadeva vzpostavljanje dodatnih finančnih mehanizmov za pomoč trgovini, pa se mi zdi, da ta predlog ni realističen. Zavedati se moramo, da je v Evropskem skladu za razvoj ta denar že vnaprej predviden, tudi količina je že predvidena. Hvala. Sedaj pa sedmi krok vprašanj. Najprej ima besedo predstavnica zelenih v našem odboru. Gospa Sargentini. Gospod Deguht, prej ste rekli, da če ne delujemo zaradi solidarnosti, bi morali delovati vsaj zaradi lastnega interesa. Z državami AKP imamo podpisane sporazume o sodelovanju. Imamo podpisane tudi prostotrgovinske sporazume z nekaterimi partnerji. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi z razvojem novih politik v komisiji? Kako bomo dosegli milenijske cilje, če zastavljena trgovinska politika izpodbija splošno politiko? Hvala. Filip Kačmarek. Ja, e, e. Hvala lepa. Sam bi rad spregovoril o razvojni pomoči. Ne samo, da je ogroženih teh nič sedem odstotkov, ogroženi so tudi tisti delni cilji, nič celih 35 odstotkov je v nekaterih državah postavljenih pod vprašaj. Nekatere države članice sicer dosegajo dobro gospodarsko rast, pa vseeno ne bodo mogle doseči teh delnih ciljev prihodnje leto ali ne bi morda Evropska komisija storila kaj več za to, da bi države izpolnile svoje cilje. Gospod Kašman ima besedo. You, Hvala lepa, gospa predsednica, gospod kandidat za komisarja. Naj vam čestitam za odgovore, ki ste jih podali do sedaj. Sam se zanimam za humanitarna vprašanja, za pravice manjšin, zanima me, kaj boste storili za pravice lezbik in homoseksualcev, kaj boste storili za zaščito človekovih pravic, za zaščito spolnih pravic in reproduktivnih pravic. Hvala. Gospod Görens. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Zadnje vprašanje, ki ga imam, se nanaša na znanstveno osnovo, na podlagi katere temelji Evropska politika za sodelovanje in razvoj. Ali gospod komisar meni, da je ta znanstvena podlaga dovolj dobro utemeljena? Hvala. De gospod Degucht, pet minut imate na voljo, da odgovorite na vprašanje. Merci, euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Res Hiter tempo imamo. Sargentini on the EPA is a... So Sargentini. Mislim, da ni pošteno, da rečemo, da gre pri evropskih partnerskih sporazumih samo za sporazume, ki so prosto trgovinskega značaja. Ne, ne gre za to. Prejšnji dogovori, ki smo jih imeli, so bili v nasprotju z našimi obveznostmi, kar se dohe tiče. In mislim, da se strinjate z mano, da je zelo pomembno ne samo za razviti svet, temveč tudi za državo razvoju, da dosežemo dogovor v okviru STO. To pomeni, da moramo seveda spoštovati pravila te organizacije. Ne pravim, da se morate strinjati z mano, govorim samo o tem, z mojega vidika. Mislim, da je to torej pošten predlog državam v razvoju. Vendar pa seveda vem, da bo do nekatere države se morale prilagoditi, potrebovali bodo nekaj več časa. Imamo že nekaj začasnih dogovorov, ki so v skladu z STO. Vendar pa edina rešitev tega vprašanja je, da uravnotežimo evropske partnerske sporazume in regionalno sodelovanje. gospod Kačmarek, upam, da sem pravilno izgovoril vaše ime. Res je, nekatere države članice ne bodo spoštovale svojih obveznosti. In ne gre samo za Evropsko komisijo, gre za to, da je to vprašanje vseh, tudi Evropskega parlamenta, da se na to odzove. Kaj ti vse tiste države članice, ki ne spoštujejo svojih obveznosti, vse tiste države članice imajo predstavnike v tem parlamentu, torej vi ste predstavniki tudi teh držav. Zato je to odlična priložnost za razpravo o tem. Prav tako pa ni prav, če se seveda obveznosti ne spoštujejo, kajti veliko več bo potrebno postoriti v naslednjih letih, veliko več. Gospod Cashman, moram reči, da sem zaskrbljen zaradi težav lezbik in gejev. To smo videli na zadnje v Burundiju. In v imenu belgijske vlade sem posredoval takrat, ker sem bil še vedno, takrat še vedno minister. In smo se smo posredovali pri predsedniku Burundija. Sedaj imamo nov primer z Ruando. kjer se razpravlja o novi zakonodaji v parlamentu, ki bi vključevala kazni do treh let zapora in ruandskemu predsedniku gospodu Kagamiju sem poslal dopis na to temo. Prosil sem ga za pozornost na to temo in prosil sem ga za to, da bi posredoval da ne bi sprejeli te zakonodaje. Upam, da bomo dosegli pozitiven rezultat. Enako velja tudi za spolno reproduktivne pravice. To seveda predvsem zadeva ženske v zelo krhkih državah. In to je nekaj, kar nas zelo skrbi. Mislim, da moramo ta razvoj zelo pozorno spremljati v naslednjih letih. Kar pa zadeva samo znanstveno osnovo, na kateri temelji razvojna politika, ali je ta znanstvena osnova zadostna ali ne. Mislim, da ta znanstvena osnova podlaga obstaja. Sem pa istočasno prepričan, kako naj to povem, da se na svetu upošteva upošteva tudi znanstvene dosežke, ko se vzpostavlja sodelovanje na področju razvoja. Komisija je tudi sprejela pobudo na to temo. Naročili smo posebno študijo v zvezi z vprašanjem, zakaj nastaja toliko pomankljivosti v državah v razvoju. To poročilo se torej pripravlja, ampak tako kot pri vseh politikah, tudi pri tej politiki prihaja do določenega zamika v primerjavi s tem, kaj je bilo objavljeno na znanstvenem področju in kaj se je objavljalo potem na političnem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa osmi krok vprašanj članov tega odbora. Gospa Eva, za nikaj imate besedo. Hvala, gospa predsednica. Gospod komisar, ko gre za mednarodno sodelovanje, je treba upoštevati tudi lokalne organe, agencije, decentralizirane agencije, mednarodnih organizacij in tako naprej. Ti predstavljajo namreč ogromen vir, zato ker dobro poznajo tako zemlje kot tudi posamezne zahteve. Zanima me, kako namerava komisija stopiti v stik s temi akterji, kako bo izmed vseh teh akterjev izbrala prave, verodostojne. Potem pa kar zadeva zavračanje beguncev strani italijanske vlade. Res je treba spregovoriti o tem vprašanju, vendar ni italijanska vlada edina dolžna, da reši to vprašanje. Mislim, da je to naloga celotne Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Gospod Patrice Tirolja, prosim. Zidot. Hvala, gospa predsednica. Sam bi se rad loti vprašanja sodelovanja med državami AKP in perifernimi regijami. Namreč nekatere države zaradi svojega geografskega položaja nimajo možnosti razvijati znanja na določenih področjih, zato je treba tem državam pomagati. Naprimer, Kariforum je nek forum, kjer smo zagotovili okvir, znotraj katerega lahko izvajamo ukrepe, naprimer Karibi in druga otočja na področju Atlantika imajo možnost, da vstopijo v sodelovanje tudi z drugimi državami. Zato me zanima, kako boste zagotovili sodelovanje jug-jug. Gospa predsednica ga je prekinila. Sedaj ima besedo gospod Gemiček. Hvala lepa. Rad bi se vrnil na nekaj, o čemer smo še govorili. Šlo je za vprašanje lasništva zemlje. V 19. stoletju v moji državi smo imeli katastrofalno lakoto na Irskem. In del, ki si je opomogel zelo hitro, je bil tisti, kjer so ljudje dobili lasništvo zemlje. Takrat smo razdelili otok in to je delovalo. Vendar pa naj vas vprašam, če boste sodelovali z odborom, prosim, da začnemo govoriti o tem vprašanju in da začnemo to izvajati, da damo ljudem prava sredstva, da bodo lahko ustvarili mikrokapital, da bodo lahko se postavili na rasne noge in mi jih lahko pri tem podpremo. Boste sodelovali z nami pri tem, to je cilj, ki ga resnično lahko dosežemo. Hvala lepa. Gospa Karina Kretu, prosim. Um, Hvala lepa. O svoji izjavi o velikem številu humanitarnih delavcev, ki so bili ubitih, ste dejali, da se to število povečuje. Na kakšen način lahko EU prispeva k temu, da bi se mednarodno človekoljubno pravo bolj spoštovalo in da bi lahko zagotovili tudi varnost človekoljubnih delavcev. Kako menite, lahko okrepimo mehanizme za nadzor sredstev, ki je namenjen tem področjem? Lani smo namenili milijardo evrov za kmete v Afriki, vendar pa nadzora pravzaprav nimamo, nimamo povratnih informacij. Hvala lepa, sedaj pa Filip Kačmarek. Pane komisarzu, v nekaterih krajah članskih unij. Gospod komisar, v nekaterih državah članicah Evropske unije, še prav posebno v tistih, ki še niso prav dolgo v EU, nimamo ustreznih institucionalnih ravni za razvojno pomoč parlamentarnega nadzora ni, ni prave zakonodaje. Ali boste te države pozvali, pozvali k temu, da bi okrepili svoj institucionalni okvir, da bi lahko bolje sodelovali pri razvojni pomoči? Gospod kandidat za komisarja, 6 minut in 15 sekund imate. 6 minut in 15 sekund. Hvala lepa kar se tiče nevladnih organizacij. Gospa Zaniki, mislim, da so nevladne organizacije potrebna povezava pri nudenju človekoljubne pomoči. Kajti veliko krat nimamo državne infrastrukture, ki bi lahko zagotovila, da bi tisti, ki pomoč potrebujejo, to tudi dobili. Prav tako je država, so ti državni akteri včasih pristranski in torej ne delujejo pošteno. Kar se tiče drugih področji razvojnega sodelovanja, igrajo nevladne organizacije pomembno vlogo. Imamo kar precej sredstev namenjenih za to področje, gre za 20, 220 milijonov evrov. In tukaj je tudi precej projektov. In seveda je zelo težavno izbrati tiste prave projekte za ta denar. Včasih so to tudi majhni projekti. Zato mislim, da moramo sodelovati z nevladnimi organizacijami in skušati zagotoviti znižanje stroškov. Ali pa saj vse skupaj ohraniti v določenih mejah, kajti v tem trenutku se to ne dogaja, saj ne v zadostni meri. Gospod Tirola, kar se tiče ultrapernih regij. Tukaj zato ni pristojen komisar za razvojno pomoč. Lahko pa rečem, da na nekaterih področjih, kot so dom Tomi, kot jih imenuje Francija, torej. Preko morska ozemlja in periferna območja se pogosto nahajajo v zelo težavnih geografskih razmerah in trpijo tudi zaradi podnebnih sprememb. Zato je pomembno, da jim pomagamo in da jim namenimo več pomoči, da bodo lahko pridobili in napredovali. To je zelo pomembno, vendar pa ni enostavno. Videli smo, da smo si že prizadevali za to, da bi skušali zagotoviti združevanje in lastništvo zemljišč. Videli smo katastrofo v Zimbabveju, vendar pa mislim, da je potrebno zagotoviti pravice, ki že obstajajo, ko ljudje imajo vlasti določeno zemljišče, pravice pa niso priznane. Ko jim bodo enkrat priznali te pravice, bo to lahko postalo del sredstev, ki jih imajo in to jim bo dalo možnost, da si naprimer izposodijo denar in začnejo, ustanovijo kakšno podjetje. Seveda pa je pomembno tudi to, da bi ljudje bili lastniki svojih zemljišč, da bi bili tudi samooskrbni. Vendar pa politično to ni enostavno. In če se sedaj vrnem na vprašanje gospoda Görensa, Mislim, da bi morali imeti več znanstvenih podatkov, kako bi to lahko storili na pošten način. Celo v Evropi smo lahko videli, da naprimer glede lasniških pravic ni vse tako enostavno. Po pacu Berlinskega zidu v nekaterih državah je bilo to zelo težavno. In to je še bolj težavno v državah v razvoju. Vendar pa je to nujno potrebno, če želimo te države razviti in tudi če želimo kar najbolje izkoristiti naša sredstva, ki jih pošiljamo ljudem. Gospa Kreto, človekoljubno pravo. Osupljivo je, da je umrlo 122 humanitarnih delavcev. Mislim, da je edino sredstvo proti temu to, da izpostavimo nepristranskost in neodvisnost humanitarnih delavcev. Ne smemo jih vključevati v kakršnekoli politične strategije. Če to storimo, postanejo zelo ranljivi. Po drugi strani pa mislim, da je pomembno, da jih tudi ustrezno zaščitimo. V Darfurju smo imeli kar nekaj nesreč. Jasno je, da če bi imeli na tem področju enote, bi lahko bili bolj učinkoviti, bi se temu lahko izognili. Torej, po eni strani potrebujemo ustrezno zaščito, po drugi strani pa morajo biti popolnoma neodvisni. Če niso, so v veliki nevarnosti. To lahko vidimo tudi z mednarodnim rdečim križem. Če niso neodvisni, zaidejo težave. In sedaj še vprašanje gospoda Kačmareka. V veliko državah članicah nimamo ustrezne institucionalne infrastrukture za to, da bi vzpostavili razvojno sodelovanje. To je zelo zapletena zadeva. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi pomagali novim državam članicam pri vzpostavljanju te infrastrukture vendar pa jo moramo vzpostaviti tako, da to ne bo tako drago kot v starih državah članicah. Zagotoviti moramo, da bo infrastruktura v novih državah članicah bolj osredotočena na Evropo, Evropo, ki je najpomembnejši dejavnik, kar se razvojnega sodelovanja tiče. Hvala. Sedaj bomo začeli z zadnjim krogom vprašanj za poslance v tem odboru. Gospod Miguel Martinez, beseda je vaša. Gracias, presidenta, comisario. Eh, yo quería... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Komisar. Zanima me, ali z Afriško unijo že razpravljate o naslednjem vrhu, ki se bo zgodil v roku enega leta. To bo vrh EU-Afrika. Tam si bomo morali ogledati vprašanje financiranja, še posebej financiranje skupne strategije EU-Afrika, ki trenutno prejema sredstva iz Evropskega razvojnega sklada. Ampak o sredstvih v tem skladu se, so se odločili, ko je bila skupna strategija sprejeta. Komisar, omenili ste tudi svojega predhodnika in povedati vam želim, da če ne bomo ravnali iz solidarnosti, moramo ravnati vsaj iz inteligence. Naslednja govornica. Gospa predsednica, gospod komisar, v belgijskem tisku ste dejali, da želite ponovno spostaviti institucionalno ravnoteže v EU. Še prav posebno ste omenili pomankanje pobud komisije v smeri sveta. Kako si predstavljate bodoče institucionalno ravnoteže na vašem področju in kakšen vpliv bo to imelo na vaš odnos do Evropskega parlamenta. For... Sedaj ima besedo gospod Veronik de Kajzer. De... Gospod de Gucht, zelo iskreno ste govorili. Ta vaša iskrenost je legendarna in vi na glas poveste tisto, kar ostali na tihe mislijo. To je sicer dobro, ampak včasih lahko na diplomatskem področju pride do nezaželenih učinkov. Govorili ste o korupciji, o vladanju, rekli ste, da boste izpostavili tiste države, kjer se to dogaja. Zanima me, kaj boste storili za to, da ne bi prišlo do neželenih diplomatskih posledic zaradi te odkritosti. Hvala. Besedo ima sedaj gospa Fizas Akseda. Uh, Gospod se popravlja, predsedojoča. Mikro. Mikrofon, prosim. Komisar, v svoji predstavitvi ste rekli, da je ena od prednostnih nalog ta, da bi se rešili posledic finančne krize za tiste, ki imajo omejena sredstva. Zanima me, kaj specifično boste storili, kakšne ukrepe bo komisija sprejela na tem področju. Kakšne bodo, kakšne bodo ti specifični ukrepi v smislu proračuna? Hvala. Um, not, uh... Ker ne zaostajamo za časovnim razporedom. In imamo čas še za eno vprašanje. Gospod Eleni Diharos, se upravičujem, če sem narobe izgovorila vaše ime. Eh, Hvala lepa. Ima da idioktisijas. Pa gospa predsednica, gospod Mičel je prej omenjal težave na področju lastninskih pravic. V moji državi je tudi prišlo do nekaterih težav v zvezi s tem. In razlike in razkoli so privedli do deset tisočih ljudi, ki so se znašli v težavah. Na njih ne smemo pozaviti. Zato me zanima, kaj bi Evropska unija storila ob, v zvezi s tem v ZDA. je ogromno ljudi, ki odhajajo opravljati svoj poklic v Afriko. Zdaj je konec kroga vprašanj za komisarja. Vendar tudi sama bom zastavila vprašanje kandidatu za komisarja. Slišali smo že, kako zaskrbljujoča je situacija v zvezi z vrzeljo med potrebami in sredstvi in v zvezi z velikimi nalogami, ki nas čakajo. Zato me zanima, kakšni so vaši nameni v zvezi z državami v razvoju in njihovimi lastnimi sredstvi. Kaj lahko storimo, da pomagamo državam v razvoju, da ohranijo svoja sredstva in izboljšajo svoje ustvarjanje bogatstva? Sedaj pa ima komisar 6 minut in 15 sekund časa na voljo, da odgovori na vprašanje. Um, um Gospod Martinez. Vrh Afrika, EU se trenutno pripravlja. Dogodil se bo 15. oktober, to bo trojka, Evropska unija, Evropska komisija in Afriška unija. Mislim, da se bo to zgodilo v Addis Abebi. Administracija se aktivno pripravlja na ta vrh prav sedaj in v okviru tega ocenjujemo napredek na teh osmih ključnih področjih, ki sem jih že omenil, osmih ključnih področjih za sodelovanje postavili ste mi tudi vprašanje o institucionalnem ravnotežju. Mislim, da Evropska unija dobro deluje takrat, ko vsaka institucija opravlja nalogo, ki ji je bila dodeljena v strukturi. Uloga Evropske komisije je, da pripravlja pobude, zakonodajne predloge in mislim, da je zelo pomembno, da Evropska komisija ohrani pravico do pobude in ne dovoli, da se ji to oduzame vloga Evropskega parlamenta pa je v veliki meri, da sodeluje s svetom in sicer tako, da sta to dva doma parlamentarnega sistema, če želite. Evropski parlament je partner Evropske komisije, ampak tudi Evropska komisija mora biti partner Evropskemu parlamentu, kaj ti, ti dve instituciji morata uresničiti pogodbe. Evropska komisija, prav tako kot Evropski parlament, mora odigrati vlogo, ki je bila določena v pogodbah. Ne bi si smeli prizadevati iskati alternative. Euh, oh, veseli me, da ste veseli da na glas povem tisto, kar drugi mislijo potiho. Ste pa rekli, da se bojite diplomatskih posledic. Ampak zavedam se, da kadar govorim resnico, se določeni ljudje na to odzovejo, zato ker menijo, da sem jih na nek način prizadel. Sam sem bil minister za zunanje zadeve pet let. Samo enkrat sem se znašel v taki situaciji s predsednikom Kabilo. Namreč, ko sem bil v Kinshasi, sem se pogovarjal s predsednikom in popolnoma iskreno sem takrat govoril. Voor, uh, het van... Res je. Dodatna sredstva bodo na voljo za boj proti nujnim situacijam, ki so posledica krize. To je instrument za ranljivost, 500 milijonov evrov na voljo za leto 2009 in 2010. In v tem instrumentu so posebne pravice črpanja, ki so na voljo zaradi Glen Eaglesa. Ampak, res je, obstaja pomankanje, kar zdeva finančna sredstva. In ta sredstva potrebuje več držav za normalno delovanje v času te krize. Sedaj pa se s tem navizujem na vprašanje predsedujoče. Če si ogledamo sklade za razvojno sodelovanje in tok sredstev, je jasno, da obstajata dva toka. Nakazila v države v razvoju in razvojna pomoč. Če želimo, da se države razvijajo, moramo zagotoviti, da države same proizvajajo vedno več sredstev. Zato moramo okrepiti njihove zmogljivosti in to lahko storimo. To je področje, ki ga moramo še bolj natančno preučiti. Kako lahko poskrbimo, da bodo države v razvoju imele večjo fiskalno zmožnost? In kako se lahko borimo proti korupciji ali jo vsaj, če lahko tako rečem, ohranimo na razumni ravni. Kako lahko poskrbimo za to, da se bodo pobirali ustrezni in najbolj primerni davki? Če si ogledamo pivo, to je ena od najstarejših stvari, ki jih proizvajamo v Evropi in izvirno obdavčevanje piva je bilo glede na količino pri viru. Mislim, da moramo podobno, podobne načine obdavčevanja, torej obdavčevanje pri viru uporabiti v Afriki in tako bi lahko izboljšali zmog, fiskalno zmogljivost teh držav. In zelo vesel bi bil, gospa predsedujoča, če bi si s komisijo lahko skupaj ogledali, kako lahko še pomagamo in spodbujamo prizadevanje na teh področjih. Želim pa govoriti tudi o Cipru. Omenili ste beg možganov. To je nekaj, kar se navezuje na usklajenost razvojnih politik. Nima smisla porabljati denarja za države v razvoju, ki bodo potem tako ali tako prišli v Evropo. Kajti v Evropi imamo pomankanje ustrezno usposobljenih ljudi. Tukaj naše politike niso usklajene in potrebnega je še več dela. Je vous remercie tous. Najlepša hvala vsem za sodelovanje. Preden pa zaključim z razpravo, bi besedo še enkrat dala gospodu Deguhtu, če želi morda podati še kakšno sklepno misel. Tri minute časa imate. Euh, euh, hvala, gospa predsednica. V času, ki mi je bil dodeljen, sem skušal odgovoriti na vaše vprašanja. V uri in pol je seveda nemogoče obravnavati vse teme, s katerimi se sami ukvarjate. Vam pa lahko povem, da sem v prihodnih mesecih pripravljen sodelovati z vami, da se bom ponovno udeležil kakšnega sestanka vašega odbora, če si boste to želeli. V Belgiji, v Evropi sem vedno pripravljen sodelovati pri vašem delu. Čisto na začetku je nekdo zastavil vprašanje, mislim, da je eden od mojih sodržavljanov, v zvezi s tem, ali bom svoje delo opravljal resno ali ne. Da, delo bom opravljal resno. Kadarkoli mi zaupajo neko nalogo, politično nalogo, delo opravljam resno v teh štirih mesecih upam, da bom vseeno uspel doseči napredek pri nekaterih vprašanjih, da bom lahko pripravil tudi komisijo za nadaljne sodelovanje na področju razvoja, tako da bi pripravili tudi politiko, ki bi jo, ki bi jo potem prevzela naslednja komisija. Zdi se mi, da je to zelo pomembna naloga. Mislim, da bomo morali pri tem vprašanju rešiti tudi finančna vprašanja. Treba bo sprejeti zelo jasne odločitve. Tudi, ko gre za podnebne spremembe. Pri podnebnih spremembah bomo morali nameniti ogromno sredstev za reševanje vprašanj. Treba je zagotoviti tudi trajnostno gospodarstvo. V tem trenutku gospodarstvo ni trajnostno naravnano. Gospodarska kriza nas seveda skrbi. Skrbi pa nas tudi to, da gospodarska situacija po zaključku te krize ne bo enaka tisti pred nastopom krize. Mislim, da potrebujemo ustrezno politiko. Ogromno izzivov nas čaka, sam bom storil vse v svoji moči, zato da se pripravi ustrezna politika znotraj komisije tudi na področju razvoja in sodelovanja. Hvala. <clears throat> Merci, Hvala lepa, gospod komisar, za vse podane odgovore. Mislim, da so bili odgovori zelo umestni. Mislim, da nas čaka zelo težavno obdobje vsaj ko gre za vprašanje razvoja. Svet ni nikoli dosedaj bil soočen s tako pomembnimi izzivi. Podnebne spremembe kažejo, da bo treba storiti veliko več, kot smo si zastavili. Zmanjšanje za 20 odstotkov ne bo zadostno, treba bo zvišati na 40 odstotkov tudi cilj dveh stopinj, mislim, da ni več sprejemljiv, da bo treba storiti več. Z veseljem podpiram predloge komisije in mislim, da bi bilo res dobro spostaviti intenzivno sodelovanje med našim odborom in komisarjem v prihodnih letih. Sedaj je čas, da zaključimo s sestankom. Najlepša hvala vsem članom in članicam, da ste spoštovali pravila, da ste bili kratki. Resnično moramo pohiteti, kajti čaka nas še sestanek koordinatorjev in s tem sestankom že zamujamo. Še enkrat hvala vsem.